Ocena dejavnosti Evropske ustanove za demokracijo. Besedo dobi, dobi kar poročevalec za štiri minute, prosim. Dziękuję pani przewodnicząca. Chciałbym bardzo. Hvala, gospa predsedujoča. Najlepša hvala vsem tistim, ki so se vključili v pripravo tega poročila gre za poročilo na mojo pobudo. Še posebej hvala kolegicam in eh, kolegom, poročevalcem v Senci, sodelovcem v sekretariatu, mm, strokovnim sodelovcem tudi generalnemu direktorju Evropske sklada za demokratizacijo, predstavnikom eh, Evropske službe za znanje delovanje. Še posebej tudi hvala sektorju eh, nevladnih organizacij, ki so nas dobro podprli v ocenah in opozorilih, kar zadeva dosedanje delo. Zakaj gre pri tem Evropskem eh, skladu? Gre za fundacijo, ki je bila ustanovljena leta 2012 po belgijskem pravu strani članice EU in sodelovanje tudi držav izven EU. Eh, to pobudo mm, je začela v Poljsko predsedstvo leta 2012. Eh, Zdaj smo štiri leta potem, sklad deluje že dve leti. Ta pobuda izhaja iz tega, da klasični inštrumenti v podporo demokraciji niso bili najbolj uspešni, naprimer v času arabske pomladi ali če pogledamo na to, kar se je dogajalo na Evropskem vzhodu, na, v naši soseščini. Poleg tega nam tu pomagajo tudi določbe Lizbonske pogodbe in pa tudi izkušnje eh, mirne tranzicije srednje in vzhodnoevropskih držav, tu so tudi izkušnje evropske soli, eh, poljske solidarnosti. Eh, Tu imamo bistveno več fleksibilnih inštrumentov na voljo. Eh, podpirali naj bi tiste, ki do sedaj niso bili deležni podpore. Na ta način naj bi eh, podprli lokalne ustanove v državah, ki so v fazi tranzicije. Do sedaj je ta sklad podporil več kot 186 pobud v praktično vseh eh, državah v evropski soseščini, tako iz partnerstva, kot tudi iz Unije za sredozemlje po revoluciji so vsi odšli z eh, denarjem. Zdaj pa s tem skladom pridobivamo eh, nove možnosti, ne le za stare organizacije, ampak tudi za nove akterje. To je dejal eden od aktivistov iz Egipta. Podpora mm, tega sklada prinaša tudi pozitivne verifikacije na volitvah, kot eh, naprimer v primeru Euromajdan v Ukrajini in pa tudi sedanja ukrajinska vlada. Gre predvsem za možnost eh, premostitvenega financiranja. Gre za financiranje, ki v obdobju od zaključka enega obdobja do začetka eh, financiranja drugega obdobja zagotovi premostitvena eh, sredstva. Tu so postopki nekoliko bolj zapleteni, včasih je obdobje prekinitve financiranja zelo težavno za tiste, ki so deležni podpori in zato je to premostitveno financiranje zelo pomembno. V okviru dela na poročilu, mm, ker smo opravili oceno do sedanjega del, dela, smo imeli celo vrsto razprav in tudi zaslišati na temo, kako deluje ta sklad. Med drugim smo se sestali tudi z nevladnimi organizacijami. Pogovarjali smo se o tem, kako so one koristile ta sredstva, kakšne so njihove izkušnje. Imeli smo več posvetovanj tudi s predstavniki Evropske službe za znanje delovanje eh, in drugih pristojnih organov v komisiji. Ocenili smo torej pretekli dve leti, pripravili smo tudi več priporočil. Ključni element je, da je ta sklad, eh, sklad ki deluje v skladu z strukturnimi nalogami in kar je najpomembnejše, deluje tudi v skladu z pozivom k ustanovitvi tega sklada iz 19. marca 2012, eh, gre torej za res svoj vrstni inštrument, ki ga ima Evropska unija na voljo za demokratizacijo v svetu. Obenem pa tudi pozivamo k temu, da se zagotovi stabilno financiranje za ta sklad na dolgi rok, kakor tudi za komisijo samo. To je zelo pozitivna odločitev, ker ti sklad je zdaj dobil ponovno financiranje za prihodnja tri leta. Hvala lepa. Hvala lepa za vaš prispevek. Tako, sedaj pa postopek HDI. Pritegnite pozornost predsedojoče. Vsi boste dobili besedo, vendar pa držite se minute. Gospod Pospišil, tudi zato, ker prej ni dobil besede. Prosim. Pekne, pa ni ja. Hvala lepa, predsedojoča. Želim se zahvaliti avtorju poročila. Mislim, da je zelo pomembno, da Evropska unija skuša podpreti nevladne organizacije v državah, kjer se odvija politična transformacija. Sem poslanec Češke, ki je imela komunistično preteklost. Bil sem član veliko nevladnih organizacij. Brez podpore takih organizacij ne bi mogli organizirati konferenc in dogodkov in ne bi mogli širiti naših sporočil mladim. Naša moralna zaveza je, da to počnemo, še prav posebno v državah nekdanje Sovjetske zveze na Bližnjem vzhodu, kjer demokracija še ni zasidrana. 12 držav, ki še ni plačalo svojih prispevkov, upam, da bo to storilo hitro po današnjem poročilu. To je zelo pomembno. Hvala lepa. Frunzulika, ki je pišala v. Hvala lepa, gospod Frunzulica. Uh, Hvala lepa predsedujoča, Evropskej. Evropska ustanova za demokracijo je pokazala, da je v letih po obstoju izpolnila svoj cilj. Skušamo torej podpirati demokracijo, dosegli smo dobre rezultate. Želimo torej pomagati nevladnim organizacijam, ki bodo hitro, prožno pomagale od spode na vzgor. Sredstva so namenjena neposredno prejemnikom na finančno očekovit način, ki dopolnjuje druga evropska sredstva. In to počnemo z minimalnim administrativnim bremenom in enostavnimi postopki. To je ključnega pomena za to, da bi zagotovili učinkovitost Evropske ustanove za demokracijo, zato da bomo učinkoviti, pregledni in bomo nudili sredstva. Skupine, ki trpijo zaradi družbene izključenosti ali politične marginalizacije, prav te je potrebno podpreti potrebno podpreti naprimer žensko gibanje, LGBT, varuha človekovih pravic, sindikate in tako dalje. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod eh, Demesmeker, minuta. Eh, Hvala lepa. Predsedujoča, najprej bi rad čestital gospodu Gžibu za poročilo. Tudi sam sem v pravnem svetu Evropske ustanove za demokracijo, za demokracijo tako kot on, in presenečen sem zaradi razširjanja mandata na sosednje države. Evropska ustanova za demokracijo je pokazala v zadnjih letih, da lahko odigra pomembno vlogo v državah, kjer so sredstva za demokracijo zelo omejena. V Ukrajini, na primer, je Evropska ustanova za demokracijo podprla manjše medije, tudi na Majdanu v Kijevu. Sem mednarodni novinar in vem, da je Evropska ustanova za demokracijo dobro sredstvo za blogerje v Egiptu, Azerbajdžanu. Nam je veliko uspelo. Minerski prostor medijev pa je omejen. Sosednje države Evropske unije trenutno imamo propagandno vojno strani Kremlja in tukaj lahko odigra ta ustanova pomembno vlogo gospođo predsjedavajuća gospod jakovčić hvala lijepa gospa eh, predsjedavajuća dovolite mi da že tako na začetku izrazim veliko zadovoljstvo nad dejstvom da je bil ustanovljen ta evropski sklad za demokratizacijo kajti sem eden tistih ki je imel priložnost ustanavljati različne takšne fundacije in sklade in vem kako zelo lahko takšni skladi pomagajo in ravno ta evropski sklad za demokratizacijo mislim da lahko igra ključno ulogo med našimi sosedi. In to, kar bi rad še posebej poudaril v tem konkretnem primeru, je, da ne smemo pozabiti na naše sosede, ki so države kandidatke ali potencijalne kandidatke. To imam predvsem v mislih države Zahodnega Balkana. Kaj ti vem, kako je s civilno družbo tam, vem, kako je z nevladnimi organizacijami tam in še posebej, kako je z mediji. Mediji na, splošno nimajo denarja, še posebej mali neodvisni mediji in zato vas eh, prosim, da pri svojem delu pomagate tudi eh, takšnim eh, prosilcem. Eh, verjamem, da bo to okrepilo demokracijo v teh državah in te države bodo tudi med drugim prve postale naslednje članice EU. Hrvatska zek gospod bütikofer prosim. hvala lepa. najprej se želim zahvaliti trem najprej tisti, ki so zasnovali ta koncept Poljaki. Hvala lepa ljudem, ki so znotraj ustanove za demokracijo omogočili delovanje te ustanove in ne nazadnje hvala seveda poročevalcu gospodu Gžibu, ki je sodeloval z vsemi nami, zato da je pripravil zelo pozitivno in ustrezno poročilo. Prožen instrument, kar ta ustanova je za EU, je še prav posebno pomembna v razmerah, kjer imamo vedno več držav, ki za civilno družbo pomenijo težave. Te organizacije ne morejo odigrati tiste vloge, ki bi jo morali v demokratičnih družbah. Prek te ustanove lahko podpremo take organizacije in to je zelo pomembno za spodbojanje demokracije. In še zadnji stavek. Tudi sam pozivam k temu, da države članice financirajo to ustanovo. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa Koreo, prosim hvala lepa predsedujoča kot poročevalec v senci tega poročila na lastno pobudo sem že imel priložnost pogovoriti se s kolegi o potencialnih prednostih tega sklada ampak obstaja manjši problem glede katerega mislim da se moramo pogovoriti kajti v tem trenutku ko se odločamo o tem financiranju imamo prtetvo ki ne poštuje vseh eh, sil, ki so prisotne v tem parlamentu. Zato smo z amandmajem prosili, da tisti odbor, ki odloča o financiranju, vključuje vse skupine, ni GUE, ni EFTD, eh, ni tudi ne nove skupine. Mislim, da je, glede na to, da govorimo tu o demokraciji, morali spoštovati tudi demokratično izvoljeno strukturo parlamenta. Tako da upam, da bo ta amantma potrjen, kajti od tega je tudi odvisna naša podpora, pa tudi verodostojnost tega eh, sklada. To je najhujša kritika z naše strani. Ja, Hvala lepa, sedaj pa gospod Kinga Gal. Hvala lepa. Naj čestitam gospodu Gžibu za odlično upravljeno delo in pozdravljam oceno dejavnosti Evropske ustanove za demokracijo. Postavili smo instrument, ki je prožen, ki se lahko prilagaja razmeram tam, kjer je to najbolj potrebno. Vesela sem, da imamo sedaj na mojo pobudo v besedilu ciljno skupino, to so etnične in jezikovne manjšine. Manjšinam v Ukrajini, na primer, moramo pomagati, tako da bodo skupnosti lahko postale močnejše tudi na nacionalni in regionalni ravni. Prav tako je zaradi nedavnih dogodkov zelo pomembno, da zagotovimo svobodo veroizpovedi. Tudi verske skupnosti morajo biti sposobne pridobiti ustanove. Potrebno je zaščititi največje skupine kristijanov, ki jih napadajo. Hvala lepa. Gospod Marijas pa je zadnji govornik. Prosim. Hvala lepa, predsedujoča. Tri točke bi rad omenil vzpostavitev Evropske ustanove za demokracijo je pomembna, kaj ti s svojimi ukrepi lahko ponudi podporo za temeljne pravice in druge dejavnosti. Druga pripomba. Mislim, da bi morali to ustanovo uporabljati kot instrument. Seveda mora biti to instrument za pomoč državam članicam, ne pa v interesu drugih držav članic. To bi bilo napak. Slišali smo že, kaj ta ustanova počne, vendar pa nobena od dejavnosti ni govorila o velikih kršitvah človekovih pravic v državah memoranduma. Trojka tepta človekove pravice v Grčiji, na Cipru, na Irskem, na Portugalskem in ustanova ni bila dejavna na tej fronti. Torej, zagotovimo, da bomo spoštovali človekove in temeljne pravice tudi v EU, preden gremo dlje. Hvala lepa. Tako, končali smo s postopkom Catch the Eye. Sedaj pa dobi besedo gospa komisarka. Prosim. Hvala lepa, predsedujoča, gospe in gospodje. Veliko veselje lahko v imenu visoke predstavnice podpredsednice Mogherini, se zahvalim poročevalcu in vsem, ki ste bili vključeni v to pomembno delo pri oceni dejavnosti Evropske ustanove za demokracijo. Zelo dobro je, da lahko vidimo široko podporo na plenarnem zasedanju za pomembno delo, ki ga ta ustanova počne in izvaja. Zelo pomembno je partnerstvo z Evropskim parlamentom, vaše delo v pravnem nadzornem svetu je zelo pomembno, kako dejavni ste pri razpravah o ustanovi. Tudi to je pomembno. Ustanova podpira demokracijo, sosedstvo in to je dobro, dober pripomoček za obstoječe instrumente, ki jih že imamo. Kot ste v svoji oceni povedali, EU tako lahko prožno in hitro ponudi pomoč v restriktivnih, represivnih okoljih, kjer EU ne more biti dovolj učinkovita, da bi dosegli varohe človekovih pravic. Prav tako lahko zagotovi nujna sredstva, nepovratna sredstva, sredstva za prebroditev v takih sistemih in potem lahko zaprosijo za višja nepovratna sredstva. Dopolnevanje in usklajevanje je pomembno, vendar postanova mora ostati neodvisna in mora imeti dovolj manevrskega prostora za to, da se spopade z največjimi izzivi v poročilu podate kar nekaj priporočil, kar se tiče pregleda Evropske sosedske politike. Naj vam zagotovim, da Evropska ustanova za demokracijo sodeluje v razpravah o Evropski sosedski politiki in imeli so priložnost, da so podali zelo konkretne in ustrezne ideje kar se tiče izboljšav. In to je v veliki meri prispevalo k temu, da smo zagotovili, da je civilna družba v našem sosedstvu uh, lahko bila vključena v ta, to razpravo. Poštevati moramo pozitivne rezultate ocene ustanove in tudi priporočila iz vašega poročila. Komisija je v polni meri zavezana, da bomo podpirali vaše delo. In še dobra novica. Komisija je ravno kar sprejela sklep o nadaljnih 12 milijonih evrov za naslednji dve leti 2016 do 2018 za to ustanovo in to je precej več, kot smo dali prej. Pomembno je, da se osredotočamo na to, da bo ta ustanova dopolnjevalna drugim orodjem in instrumentom, da bodo torej tisti prejemniki, ki ne dobivajo drugih sredstev, lahko dobili sredstva iz te ustanove. Vesela sem, kako operativna je ta ustanova in kako se osredotočamo na pomoč po potrebah. Vsekakor bomo dopolnevali pomoč tudi prek evropskih instrumentov. Hvala lepa, predsedujoča, hvala lepa, poročevalec. Veselimo se nadaljnega sodelovanja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka, za te zaključne besede. Sedaj pa čestitke tudi gospodu Gžibu za poročilo. Razprava je zaključena. Glasovanje pa bo zdaj ob nekaj minut odmora malo prej smo končali, dobro nam je uspelo, torej krajši odmor do 12. Ja. Da je predsednik. Gospod predsednik. Lepe kolegi. Spoštovane kolegice in kolegi, ponovno otvarjam zasedanje. Prehajamo na glasovanje, prosim, če se posedete. In eh, v izogib eh, temu, da se boste javljali k besedi, naj povem, da imamo zelo natrpan glasovalni seznam, kar zahteva veliko koncentracije. In eh, trajanje glasovanja bo odvisno tudi od tega, da ste zahtevali veliko število glasovanj po delih. Po delih. Gospa Auken. Predsednik Šulc nam je včeraj obljubil, da bomo imeli minuto molka v spomin na številne ubite otroke in civiliste lansko leto. Obljubil nam je, da bo to potekalo zdaj in zato predlagam, da to storimo zdaj. Šulc je včeraj jasno povedal, da bomo imeli minuto molka danes. O tem sem govorila z njim včeraj zvečer. Frau Auken, ich habe. Gospa Auken, sem preveril. Predsednik eh, je dejal, da to danes ni predvideno, ampak da o tem razmišljajo in da se bo to organiziralo. Ja, kolegica, izvolite. Ja, hotela sem vas samo vprašati, kako gre to z odločitvijo, ki se je včeraj sprejela na licu mesta, da pa se vendarle opravi minuta moka. Kolegica, če bi mi prisluhnili, potem bi slišali. Lahko se z menoj pogovorite še enkrat, potem kasneje. Prehajamo na glasovanje. In ne, ne sprejemam več prošen za besedo na to temo. Kolega Wolf. Kolega Wolf, izvolite. Gre zgolj za postopkovno vprašanje po včerajšnji obrazložitvi glasov. Ali lahko predsednik pove, kaj bo po tem glasovanju z včerajšnjo obrazložitvijo glasov in današnjo obrazložitvijo glasov? Če nam lahko samo poveste, kako naj bi to potekalo. Po glasovanju bomo najprej obravnavali preostale včerajšnje obrazložitve glasov, potem pa nadaljujemo z današnjimi. Tako, zdaj pa glasujemo. Ja, kolega Rebih. Gospod predsedajoči, hotel sem samo vprašati, ali drži, da bo glasovanje danes trajalo več kot dve uri in ali ne bi bilo morda eh, možno kakšno glasovanje preložiti na obdobje po poletnih počitnicah. Dve urno glasovanje je namreč danes predvideno. Herr kolega Rübih. Kolega Rübih. Dve uri je čas, ki ga prvič slišim, približno ura in pol je predvidena, ampak eh, ni bilo niti predvidno, da smo zdaj izgubili že štiri minute. Zdaj pa gremo eh, na glasovanje. Najprej poročilo peti kajnem. Prvi odstavek v treh delih, prvi del je za. Proti. Zdržani, sprejeto. Drugi del za. Proti. Vzdržani, sprejeto. Tretji del za proti, vzdržani, sprejeta. Odstavek dve prvotno besedilo v dveh delih, prvi del poimensko, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del poimensko, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 7, prvotno besedilo, v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 11, po dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto.